Um, Prav, predlagam, da začnemo. Mislim, da nas je ravno dovolj, da sprejmemo večino v posameznih točkah. Osnutek dnevnega reda je pred vami. Gospa Esa je prosila, da bi zamenjali vrstni red prvih dveh glasovanj. To bom še enkrat sporočila, ko se bo začelo glasovanje. Vse je seveda povezano z letali, kakor bi pričakovali. Najprej bomo imeli sporočila predsednice, oziroma sporočila predsednice bomo imeli pred glasovanjem, zato da ne, bomo, da ne bom govorila v prazno dvorano, zato bomo začeli kar s tretjo točko, to je Evropski semester za usvajanje gospodarskih politik, letni pregled rasti za leto 2014. Poročevalec je gospod Filip Debaker in obravnavamo predloge spremem. Filip. Thank you uh, very much, Chair. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa kolegicam in kolegom za dobro sodelovanje. To je včasih sporen dosije, vendar predloge sprememb smo natančno preučili. Razprava je bila predvsej burna, mislim pa, da smo pripravili dobre kompromise. Poročilo sedaj odraža to, da morajo države članice v okviru letnega pregleda rasti še vedno upoštevati okvir za upravljanje, ki ga je pripravil parlament in ki so ga pripravile druge institucije. Zelo veliko podarka smo namenili nadaljevanju strukturnih reform, prav tako smo imeli veliko razprav o tem, kako bi lahko spodbujali okolje, ki omogoča rast, če posebej za MSP. Tudi to je vključeno v poročilo, seveda pa upoštevamo tudi to, da je treba zaključiti bančno unijo in monetarno unijo. To je element, s katerim se moramo ukvarjati vsi kot prednostno nalogo. In še zadnje poglavje o demokratični odgovornosti evropskega semestra. Vsi se strinjamo, da nam, nas čuka, čaka še veliko dela, vendar mislim, da smo tudi tukaj našli dobre rešitve na koncu poročilo je uravnoteženo, zelo sem zadovoljen z za konstruktivnim sodelovanjem, ki smo ga imeli z vsemi poročevalci v senci in upam, da bo to jasno tudi na glasovanju nekoliko kasneje. Hvala lepa. Okay, Hvala lepa. Poročevalci v senci, Pablo Salva. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej želim čestitati poročevalcu za delo, ki ga je upravi pri tem poročilu. Na začetku je bilo videti, da bo delo zelo zahtevno, vendar poročevalec je zelo spreten, dobro podkovan in na koncu mislim, da smo dobili dobro poročilo. Videti je bilo celo kot da je bilo delo enostavnejše, kot bi si na začetku predstavljali. Opozoriti želim na naslednje dobre elemente v poročilu, povzemamo dosežke, ki so bili sprejeti na nacionalne ravni, tudi kar zadeva fiskalno konsolidacijo, omenjanje napredek na evropski ravni v smislu napredka na poti k eh, bančni uniji, vlogi ECB in tako naprej. Moj prispevek k temu poročilu ni bil posebej obsežen, kaj te izvirno besedilo poročevalca je že vsebovalo veliko elementov, za katere sem menil, da bi jih moralo vsebovati. V poročilo sem vseeno poskušal vključiti več povdarka ključne vloge MSP-jev pri oživitvi gospodarstva. Povdariti sem želel, da MSP-ji v evroobmočju sedaj še posebej trpijo zaradi omejenega dostopa do finančnih sredstev. Evropska investicijska banka in ECB morata poskrbeti, da bo v teh okoliščinah kredit omogočen vsem MSP-jem. MSP-ji morajo imeti dostop do kreditov, kajti to so podjetja, ki so v evroobmočju. Finančna sredstva morajo biti dodeljena na osnovi njihove gospodarske zmogljivosti, ne pa geografske lokacije. Čestitam poročevalcu še enkrat, za poročevalce v Senci je to prav gotovo rezultat, ki je dober. Hvala. Uh, Hvala lepa. Iz vrst socialistov ni tukaj nikogar. Dirk Epping. Okay, I speak on behalf of the govorim v imenu AKR, pa tudi Aldeja ni nikogar tukaj. Ne, iz Alde je poročevalec. Ja, tako daleč stran od vas je. No, si bom nadevčala, aha, tako pa je že bolje. Hvala lepa poročevalcu Debakarju za konstruktivno in vključujoče delo pri tem poročilu. Gospod Debaker je dober poročevalec, iskal je kompromise z vsemi skupinami in poskusil je upoštevati mnenje vseh, vseeno pa je ohranil integriteto poročila, čeprav moja skupina težko podpre poročilo v zvezi z evropskim semestrom. Moram povedati, da sem zadovoljen z nekaj zelo dobrimi izjavami ki smo jih vključili v ta dokument. Zelo sem zadovoljen, da poročevalec ve, kako pomembna je fiskalna konsolidacija in kako pomembne so nadaljne strukturne reforme. Strinjam se s poročevalcem, da moramo ukrepiti konkurenčnost ne samo s stroški, vendar stroški morajo biti v skladu z produktivnostjo. Zelo sem zadovoljen, da v poročilu pozivamo k poenostavitvi davčnih sistemov, zmanjšanju davkov in posodobitvi zdravstvenega sistema. No, poročevalcev vseeno ne smemo preveč hvaliti. Povdariti moram, da bi z vidika EKR lahko še par stvari izboljšali. V predlogih sprememb sem navedel, da mehanizem za spremljanje gospodarskih politik ni neko božično drevo, kjer bi vsak lahko podal svoje želje. Vse to je del semestra za gospodarsko in ekonomsko konvergenco. Vseeno pa mislim, da gre tukaj za poskus, da bi zagotovili nove fiskalne pristojnosti Evropske monetarne unije. S tem se ne strinjamo. Veselim pa se že možnosti, da bi izkoristili potencial za izboljšanje poročila v prihodnosti. Hvala lepa. No, do 9.40 imate čas. Philip Lamberts. Philip Lamberts isn't here. Sven, I gather you're What? going to... Sven, verjetno boš ti kaj povedal. Hvala. Najprej moram povedati, da sem presenečen. Filip se opravičuje v Atenah, gre za preiskovalno skupino v okviru trojke. V Na njegovo zahtevo moram strečeku posredovati knjigo o IL-28. To je bil bombnik v drugi svetovni vojni, kakorkoli že. O tem bomo govorili, ko se bo vrnil. No, tudi on je zelo zadovoljen z dobrim odnosom, ki ga je imel s poročevalci, v senci in s poročevalcem poročevalec Filip Debaker je pripravil dobro poročilo, kompromis je spremljiv za našo skupino, to bo omogočilo nekaj pozitivnih eh, elementov za okvir evropskega semestra za leto 2014, prav tako so omenjeni cilji Evropa 2020 in potreba potem, da bi popravili presežne makroekonomska neravnovesja, pa tudi presežni primankljaj, prav tako pa bi se morali boriti proti presežkom plačilnih bilanc. Nekaj je tudi pomembnih eh, sporočil v teh kompromisih. Naprimer, močno smo ustrajali na tem, da moramo ohraniti metodo skupnosti in da ustrajamo pri zahtevi od komisije, da poda ex post oceno dela trojke. Dokončno oblikovanje EMU, bančne unije in dodatni koraki na poti k temu so pomemben korak in pomemben element evropskega semestra. Zato ne vidim protislovi, ki jih je omenjal kolega Eping. Hvala. Um, Hvala lepa. Povedali so mi, da bo Ani Podimata tukaj čez deset minut. No. Da bi lahko dali besedo, moramo govoriti še deset minut. Zelo sem zadovoljna, da se Ivo Streček javil, da mi bo pomagal zapolniti čas. Dobro jutro, gospa predsednica. čisto kratka razlaga. Nikoli si ne bi mislil, da bo češko-angliška knjiga o Iljušinu predmet razprave v okviru evropskega semestra. Kakorkoli že. Del svojega življenja sem preživel na drugi strani železne zavese, zato moram reči, da Iljuši nikoli ni bombardiral Nemčije. To sem želel povedati. In še nekaj, kar zadeva Iljušin. Sven, vedno sem presenečen, da je Filip Lambert tak jastreb v vrstah zelenih. Zagovarja torej vojno in eh, zelo študiozno prebira knjige o lovcih in bombnikih. No, zelo presenetljive stvari se dogajajo tukaj. Nekoč sem obiskala volilno okrožje, obiskala sem kmetijo s hlevom in v hlevu je bilo veliko tankov iz Prve svetovne vojne in to ne britanskih tankov. En tank je izdelal Renault, ta tank je bil zelo majhen, nekaj tankov je bilo nemških, ti so bili zelo veliki. In gre za pomembne ostanke zgodovine, kakorkoli že. Govoriti moramo, dokler ne bo mm, Ani v dvorani zgodovina in prva svetovna vojna verjetno ni nista ustrezni temi. Tudi sama sem predložila nekaj predlogov spremen, poskušala bom govoriti o njih zelo počasi. Prvič torej. Pozdravljam tudi sama namen te uredbe, s tem naj bi zagotovili ustrezno zagotavljanje statističnih podatkov za postopek makroekonomskih neravnovesij, pozdravljam delo poročevalca, še posebej pa vključitev memorandoma o sporazumevanju v zvezi z dogovorom za sodelovanje med ESS in ECB. Obiski namenjeni pogovorom so prav tako dobra zamisel, pa tudi vključitev nacionalnih in evropskega parlamenta. Sama sem želela ukrepiti vlogo parlamenta v tem postopku, v predlogu spremembe 57 pa predlagam, da bi morali upoštevati, če komisija ne bo upoštevala svojih uh, nalog. In predlog spremembe 74, tukaj omenjam zagotavljanje podatkov in možnost, da bi sodelovali pri izmenjavi mnen z ustreznimi odbori v Evropskem parlamentu. In še nekaj, predlog spremembe 45, ta postopek naj bi zagotovil ustrezne postopke za zagotavljanje kakovosti in eh, prizadevanja moramo poenostaviti, zato da ne bomo imeli podvajanja podatkov. In še nekaj, potem bom dala besedo Ani, kajti pravkar je prišla, predlog spremembe 89 četrti odstavek 175. člena mora biti spoštovan, ECB mora eh, imeti besedo, ko se sprejemajo delegirani akti na njenem področju oporabe. To sem želela zagotoviti, to sem vključila torej kot neke vrste opomnik. Hvala lepa. Ani je končno tukaj, izvoli. Thank you very much, uh, Sharon, and uh, I'm really sorry. Hvala lepa, predsednica. Se opravičujem za zamudo. Obtičali smo v prometu. No, imeli smo zelo zanimivo razpravo o zanimivih in različnih stvarih, ko vas ni bilo tukaj. No, hvala lepa. Kakorkoli že, hvala poročevalcu Filipu za njegovo poročilo in uh, hvala za konstruktivno sodelovanje, ki smo ga imeli v okviru pogajanj v zvezi s tem poročilom. Mislim, da imamo dobro uravnoteženo poročilo, ki odraža stališče Evropskega parlamenta na to temo. Trenutek je ravno pravi, kajti kmalo nas čakajo volitve. Za skupino socialistov in demokratov je treba opozoriti na dvoje, mislim, da jih moramo obravnavati zaporedoma. Prvi element zadeva mešanico gospodarskih politik in drugi element je stebr demokratične legitimnosti in demokratičnega upravljanja. Kar zadeva politiko, kot parlament nam je uspelo zagotoviti, da moramo fiskalno konsolidacijo prijazno do rasti vključiti v priporočila komisije, vključno z priporočili za tiste države, ki so v programih prilagajanja. Prav tako moramo omeniti konvergenco, smernice za konvergenco v okviru resolucije Evropskega parlamenta za boj proti makroekonomskim neravnovesjem, kajti to ne narekujejo samo države v primankljaju, ampak tudi države, ki imajo presežek za to, da dosežemo prednostne cilje 2020. Konkurenčnost je zelo pomembna. Ne gre samo za niza, nizanje stroškov, ampak gre tudi za cilj, ki ga moramo doseči z izvajanjem strukturnih reform in naložb. Močnejši in bolj konsistentni ukrepi proti davčnemu izogibanju, davčnim goljofijam in davčni vtaji so prav tako potrebni. Sprejeli smo ustrezno resolucijo na to temo pred nekaj meseci in po našem mnenju je zelo pomembno, da se tudi to navede v poročilo. Tako se je tudi zgodilo in na koncu še omenjanje specifičnih reform o inovacijah, izobraževanju, skupnem trgu dela in tako naprej. Kar zadeva krepitev MSP-jev, Mislim, da nam je uspelo doseči demokratično odgovornost v gospodarskem upravljanju. Odločitve in sklepe bodo tudi zelo legitimni, prav tako pa smo zagotovili večjo vlogo Evropskega parlamenta in jasno je omenjeno, da moramo nadomestiti metodo trojke o državah, ki izvajajo program prelagajanja z pravno strukturo na evropski ravni, ki bo zagotovila demokratično legitimnost. Mislim torej, da imamo uravnoteženo poročilo in zahvaljujem se Filipu Debakerju za konstruktivno sodelovanje. Hvala tudi preostalim poročevalcem v senci. Hvala. Thomas Mann. Ja, Hvala lepa tudi sam sem se želel odeležiti te orgije zahval namenjene eh, Filipu Debakerju. Gre pa, zvezi, gre pa za nekaj, kar so uložili zeleni. Predlog spremembe 13. To je vložil gospod Lamberts. Rekel je, da zadnje poročilo o rasti ne more izpolniti ciljev pred uh, evropskimi volitvami vsi se želimo boriti proti rasizmu in tako naprej, ampak sam je rekel, da to ne bo izpolnilo cilja. Mislim sam, da je to zelo dobro. Poročevalci v senci so upravili res dobro delo. Prepričan sem, da bo to dober signal. Prednostne naloge za MSP, ki so za nas vedno zelo pomembne. Napisali smo, naprimer, da bi države članice pri različnih strukturah dosegle, da bodo uvedle takšne strukture, da bo lahko izvajale reforme. Če smo to navedli, potem je to že zelo pomembno. Potrebujemo institucije, ki delujejo. Evropska centralna banka, Evropska investicijska banka, to so vse predloge sprememb, ki so v besedilu in mislim, da smo dosegli prave kompromise. To je pristop, ki ga moramo imeti, zato mislim, da je zelo koristno. In še nekaj. Rečemo lahko, da je nastalo veliko skupnih stališč, čeprav, čeprav smo začeli z zelo različnimi izhodišči, mislim, da je to dobro. Če bomo v volilnem boju lahko povedali, da smo dosegli neko stopnjo konvergence, potem uh, bi tudi to lahko bilo nekaj, na kar bi opozorili v eh, volilni kampanji in vsem želim pri tem obilo uspeha. Hvala. Sven, you've indicated. Sven, želiš spregovoriti, čas imamo, izvoli. Čisto na kratko, zato da Tomas pojasnim tole kar v nemščini. Seveda se tudi sam pridružujem tvojim lepim željam, ampak predlog spremembe 13 Filipa ne vključuje tukaj podanega dela, ampak poročilo o rasti komisije. To poročilo je zelo enostransko. Sam si sicer omenil pozitivne stvari, s tem se strinjam, ampak o tem ne govorimo v predlogu spremembe 13, zato je to nek eh, slamnati mož, ki, so, ki si ga tukaj predstavil. Eh, seveda pa tudi mi želimo tebi zelo veliko uspeha in lepe pozdrave v Frankfurt. Okay, um, elections are getting closer. Ja, volitve se bližajo. No, poročevalec dobi spet besedo, izvoli. Pa res, so volitve že zelo blizu. Uh, kakorkoli že, zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci. Ta dosej je bil zelo zahteven, tudi v preteklosti se je izkazalo, da razprave niso preproste. Če si ogledate predloge sprememb, lahko vidite, da so bila izhodišča zelo različna, na koncu pa smo vseeno dosegli uravnoteženo in močno poročilo. Jasno je, kaj želimo povedati, naša stališča so jasna in. Uh, Želeli smo zagotoviti fiskalno konsolidacijo prijazno rasti, pa tudi omenjati strukturne reforme. Strukturne reforme so nekaj, kar morajo države članice prav gotovo same sprejeti in prevzeti lasništvo nad temi. Ljudje morajo razložiti, kako delujejo trgi dela, pokojninski skladi, kako je treba izvajati reforme na področju zdravstva, na področju trga dela, zato da bi zagotovili rast. Zahvaljujem se še enkrat poročevalcu poročevalcem v senci in veselim se že pozitivnega rezultata na glasovanju. Hvala. Uh, and... Hvala lepa. Tukaj je navedeno, da glasujemo 30. januarja, mislim, da je to danes. Na plenarnem zasedanju naj bi to obravnavali februarja. Hvala lepa, Filip, sedaj pa smo sicer nekoliko prehitri, ampak uh, vsi pomembni ljudje so tukaj, zato lahko preidemo na četrto točko, gre za skupni sistem davka na dodano vrednost glede standardnega obračuna DDV. Poročevalec je Ivo Streček in uh, mislim, da bomo tudi tukaj obravnali predloge spremem. Thank you very much, uh, Madam Chair. Hvala lepa, predsednica. Lahko kar nadaljujem. Ne, da bi tokrat govoril o letalih v vojni. Uh, ali pa o podobnih zadevah. Tokrat nekaj bolj pozitivnega. To poročilo sem pripravil skupaj s poročevalci v Senci. Prvi stavek, ki jo želim reči, je to, da bi se rad zahvalil za odlično konstruktivno sodelovanje. Po mojem mnenju. smo dosegli zelo dobre rezultate, kar je tudi jasno sedaj v naših dokumentih. Res smo delovali v duhu sodelovanja, skupaj smo, da rekli, en kompromisni amatma in pa en ustni predlog spomembe. Rad bi se vsem poročevalcem v senci zahvalil za to dobro sodelovanje. mislim, da imamo za dosti časa, zato gotovo lahko govorim nekoliko dlje, kaj ne. Pred glasovanjem o tem bi rad izpostavil nekaj najbolj pozitivnih močnih točk v tem poročilu. Saj dve sta taki. Kot prvo, Evropska komisija je dejala takole, če bo tak predlog sprijet in uveljavljen, lahko to pomeni, da bi prihranili do 50 milijard evrov. Torej, da toliko bi zmanjšali birokratske stroške ter pa postavili življenje za podjetnike. In to je gotovo zelo pomembno pa še kot druga pomembna točka, po mojem mnenju, je to tudi za vse tukaj jasno, za vse, za vse kolege. Mislim, da lahko s tem predlogom izboljšamo čezmejno poslovanje in lahko tudi okrepimo gospodarsko sodelovanje. kdorkoli je že imel karkoli um, za DDV pri čezmenih podjetjih, pri čezmenih trgovanjih, uh, se gotovo zveda tega, da potrebujemo ponastavitev. In še enkrat hvala lepa za odlično sodelovanje. Se res Saja, Sajer? Hvala lepa. Hvala lepa poročevalcu, odlično je pripravil ta dosje, kot je dejal. Cilj vsega tega je, da zmanjšamo ovire za podjetja ter izboljšamo delovanje na notranjem trgu. Seveda predvsem sedaj v zvezi z, z standardnimi obračuni DDV. Želimo, da so ti obračuni čim bolj medsebojno dosledni, in usklajeni. Se strinja glede seznama glasovanja, razen glede enega predloga spremembe in sicer glede zadnjega mojega predloga, številka 10 je to. Tukaj je poročevalec to razdelil na več delov in dal minus na nekatere besede. Glede, moj cilj ni to, da bi bil DDV um, po enaki stopni posod, morda se poročevalec tega bav, ampak zahteve po informacijah, mora pa biti čim bolj usklajene. To je pomembno za podjetja, kaj ti tako, da podjetja lažje delovala, če bi vedela, da bodo te zahteve po informacijah v vseh državah iste. In to je moj cilj. Ampak to je vezano na uvodno izjavo, tako da stvar ni tako zelo huda, ampak vseeno. Hvala lepa še enkrat za odlično sodelovanje in sem prepričana, da lahko to še izboljšamo v prihodnosti, tako da bodo te zahteve glede DDV in pa zahteve glede informacij še toliko bolj jasne, kot pa so sedaj. Tako da bodo podjetja to lažje uporabljala v praksi. Hvala. Hvala. Pročeval se v senci, socialisti in demokrati. Bo kdo zastopal SND? Ne, Ani, morda ti boš lahko nekaj povedala o DDV? Ne. V redu. Od liberalcev tudi ne. Nisem ni tukaj. Kaj pa Sven? Je tudi odšel? Izginil? No, najprej je domeščal Filipa, potem pa je odšel. V redu. No, se ni treba, da se ponovno vrnemo na tiste tanke in pa letalo odprej. Uh, Kaj pa ti, Ivo? Ali želiš še kaj dodati, morda? Hvala. Se pravčujem. Kaj te... Gospa Esaja. Ja, sveda, ponovadi. Hvala želimo izogniti usklajevanju kakršne koli davčne stopne. Zato sem želel to glasovanje po delih in hvala lepa za to pojasnilo. Seveda to spoštujem. Mi smo želeli pojasniti svoje stališče, mislim, da je to treba gledati na tak način. Hvala lepa in si bomo vzeli še nekaj časa in lahko. Gremo kar na kavo. Ja, res je. Ob 9.50 je naslednja točka tudi glasovanje o tej točki. Zato, kot pravite, res je sedaj 9.40, um, imamo 10 minut odmora. Morda se boste lahko vmes tudi kaj dogovorili glede teh um, predlogov sprememb. Um, vse je možno. Bomo videli. Ob 9.50 ponovno začnemo z glasovanjem tokrat. Hvala.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

pravno prikažeš, Thank you.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 Okay. If you, if you could take your seat. Prosim, če sedete. Eh, kje smo? Če me... Sedaj se nekaj zgodilo, čisto v zadnji minutki bom prišla na to najprej sporočila predsednice, posodobitev glede trialogov in pa nadaljne spremljanje teh, začetni trialog o glavnem razkriti informaciji je potekal včeraj 29. januarja. Govorili smo o področju uporabe, o zasnovi dokumenta, o prilogah ter pa o nadzorni funkciji pristojnih organov. To je bila splošna razprava, kajti od splošnega pristopa je preteklo kar nekaj časa. Svet je takrat dorekel ta splošni pristop in sedaj bodo poskušali doseči pogajalski mandat za spremembe za naslednji trialog, ta pa bo 18. februarja. Potem še naslednje sporočilo predsednice imamo osnutek korigenduma, popravka za MIFID direktivo. To smo dobili poslanci iz Ekona 19. januarja. To je pripravil GD za zakonodajne akte. Korigendum želi popraviti sklic v členu 10a. Gre za MIFID 1 ali 2. MIFID 1 v skladu z členom 200. 16 poslovnika, bo torej korigentum posredovan parlamentu, če odbor ne bo govarjal. Ehm, na prvem februarskem plenarnem zasedanju ne bi torej to potrdili. In to se bo naredilo na predlog vseh 400 poslancev. Sedaj gre za spremembo glede na odstavek 10 2.4. To mislim, da ne bo kakšna večja sprememba politiki, pa še nekaj. Tretji trialog glede SRM, tudi to je potekalo včeraj. O razsobi sodišča smo govorili medvladni sporazumi, potem sestava odbora, imenovanje članov v odbor ter pa področje porabe ter pa prioritetni zahtevki, treba mandat za tehnično delo. Naslednji trialog pa bo potekal v sredo v Strasburu. Mislim, da sedaj ne predujemo po korakih, ampak mislim, da nas čaka še veliko dela. Pa še nekaj tukaj naj bi spremenili vrstni red pri glasovanju. Najprej je prva točka, torej DDV. Uh, Najprej šesta točka na glasovanju skupni sistem davka na dodano vrednost glede standardnega obračuna DDV. Najprej bomo poskusili z glasovanjem. Sam moram reči, da sem zadnjič pozabila kartico, zato nimam tukaj, ampak prosim tesno glasovanje za vse. Three more buttons to be pressed. Še tri gumbe treba pritisniti, pa bomo prišli do konca 39 torej vzmo 40 pa se glasalo 137 in pa 2 sedaj je poročilo Ivo Strejček kot prvo o, v redu predo sem 4 vzmo 4 in 5 skupaj kdo je za proti vzdržane. Zavrnen, amadma 11, za, proti, vzdržane. Zavrnen, 12, za, proti, vzdržane. Sprejeto, 13, za, proti, vzdržane. Sprejeto, 6, za, proti, vzdržane. Sprejeto, 1, za, proti, vzdržane. Sprejeto kompromis A za, proti vzdržanje sprejeto, nadma ustni predlog snembe 9 poročevalcem, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, nadma 3 za, proti vzdržanje sprejeto, 10 v dveh delih prvi del za, proti vzdržanje sprejeto, drugi del za, proti proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa še torej, elektronsko glasovanje o tako spremenjenem besedilu. Ste vsi glasovali? Ja, še nekdo mora pritisniti, ja, že pritiskate. Pa mene boste dodali, torej končujemo glasovanje 39. 39 za, nihče proti in eno zdržan, v redu glasovanje o zakonodajni resoluciji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 Prosim, poslušajte. Tukaj imamo skriže pristojnosti med odbori. Tukaj je potekal kar težek boj med tem odborom in odborom za zaposlovanje, kdo bo za to pristojen. Na koncu smo se dogovorili, da bomo imeli dve poročili. Vedno imamo tukaj težave. Um, v bistvu se stopamo na prste. Uh, Pred nekaj časa smo jim povedali, da je predsednik odbora za, predsednica odbora za poslovanje pred parmi dnevi um, dejala, da sta tukaj dve težavi. Kot prvo, med 19a, ta je bil na seznamu pristojnosti odbora za poslovanje in mislim, da je to res. Mislim, da so tukaj socialisti pripravljeni umakniti ta med 19a. To je Madma 118, to je odstavek 19. Madma 118. No, lahko to um, umaknete ali pa bom rekla, da je nedopusten. Ne vem, najbolje, da razmislite, ko razmišljate, pa še nekaj, imamo tudi problem pri kompromisu s tudi tukaj, gre za pristojnosti odbora za zaposlovanje. No, tukaj želim predlagati naslednje pri kompromisu s bi radi spremenili formulacijo v nekaj, kar sem nekje zapisala, bom sedaj prebrala. Samo da poiščem.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 po te zahtevi odbor za poslovanje in pravzaprav nismo imeli zadosti časa, da se tega ustrezno lotimo. Zato predlagam naslednje, da glasujemo o tem predlogu spremembe 118 in potem razmislimo o tem, ali na to omaknemo pred glasovanjem na plenarnem zasedanju. Pa še glede teh sprememb, ki jih predlagate pri kompromisu S, da bi torej dodali ta sklic na um, makroekonomske posledice na trg dela. To lahko spremljamo, ampak glede 118 pa mislim, da moramo glasovati. Pa še nekaj, treba je potem razmisliti, ali bomo to pozneje umaknili pred končnim glasovanjem na plenarnem zasedanju. No, pravzaprav imam sama drugačen predlog, sam bi potem kar dejala, da ta amatmast odmast ni dopusten in potem ne bomo glasovali glede kompromisa S. Tudi to bomo izključili, ali pa bo na začetku pisalo nekaj druga, torej da pozivamo države članice, da posodobijo svoj trg dela, to bi zamenjali za stresses, torej da povdarja makroekonomske makro prednosti posodobitve trga dela v državah članicah. Prav tako spodbuja komisijo k Filip. Zelo na kratko, Sharon glede kompromisa. Glede, dolgo časa smo se pogovarjali o teh eh, kompromisih. Mislim, da je poročilo prav, da podarimo strukturne reforme. Trg dela je zelo pomembna reforma in zato lahko torej spremenimo tako tudi kompromis, če se naši poročevalci se insistirajo s tem. Ampak takšen način dela se mi zdi čuden. Tedne smo se pogovarjali o tem, prav tako so mi dejali, da smo dobili uradni dopis odbora za zaposlovanje, čež, da bi nekatere predloge um, izključili iz pristojnosti. Že pred parmi dnevi ne bi se to zgodilo, ampak sam o tem nisem bil obveščen. Kot drugo, prav tako moramo proučiti to, kaj ima o tem um, poročilo odbora za, za poslovanje. Z gospodom Gutierre sem, sem poskušal sodelovati, tako da bi vsaj uskladili ta poročila in pa se z nami glasovanj da bi bilo vse skupaj dosledno. Mislim, da bi bilo predvsej težko to doseči, kajti tukaj gre tudi za različne probleme glede pristojnosti. Glejte, predsednica, pred plenarnim zasedanjem moramo podrobno pogledati obi poročili, tako da bomo dejansko poskrbeli, da bomo ostali v svojih pristojnostih. In to tukaj je glavni pristojni odbor, predvsem v zvezi z e, Evropskim ekonomskim firom ter pa Evropskim semestrom. Zaposlovanje je pomembno s tem v zvezi, ja, ampak je pa treba tudi pogledati um, kaj je o njihovem poročilu odbora za poslovanje. Tukaj so to zelo splošne izjave o trgu dela, tukaj se gotovo vsi strinjamo o tem, tudi odbor za poslovanje. Lahko to spremem tukaj, ampak takšen način dela je nekoliko čuden. Zato vas res prosim, da si pogledate, kaj se um, dogaja tudi v tem poročilu odbora za poslovanje. Ja, seveda, ravno zato sem želela, da. Um, tukaj mi prevzamemo glavno vlogo v tem odboru in potem to lahko omenimo tudi na konferenci predsednikov kajti mislim, da smo tukaj um, bolj ravnali kot pa odbor za zaposlovanje. Se opračujem, da smo to izvedeli ravno pred nekaj časa. Včasih je pač to težko spremeniti. Vem, da je vse skupaj težko spremljati, tudi to, kar se dogaja v drugih odborih. Se pravičujem, Ani, ampak sama mislim, da um, lahko tukaj prevzame glavno vlogo. Lahko torej izključim ta amadban 118 in potem lahko pozove tudi prvonš, da stori enako. Sama se je pritožila, dejala je, da je to tudi madba njihove skupine, torej socialistov. Sama torej um, želim izključiti ta predlog spremembe 118, bomo potem spremenili ta kompromis S, tako da se bo to nanašalo na makroekonomske elemente, če se vsi strinjate, če pa se bodo pojavile še kakšne druge spremembe. Glede teh um, elementov pa se bomo tega lotili potem na plenarnem zasedanju. Če pa ne bo vzajemnega sodelovanja iz odbora za poslovanje. To so majhne stvari. Potem pa mislim, da bomo lahko nekoliko pritisnili na plin in eh, zaostrili zadeve. To je, mislim, da edini način. Če sedaj to um, glasujemo, potem bodo rekli, ja, vi ste grešili, tudi mi lahko enako storimo. Potem na konferenci predsednikov ne vem, kaj bodo storili, gotovo mislim, da ne bodo sprejeli nikakršne odločitve. No, to je pač moja cena, to ni tako bistveno sedaj. Sedaj pa še dejansko glasovanje. Prvi predlog spremembe. 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Bomo elektronsko preverili. Bomo preverili. pač eden proti, sama sem proti, nimam kartice, kot rečeno. V redu, torej zavrjeno. Kompromis A. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis B. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis C. Za, proti, vzdržani. Sprejeto kompromis D, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis E, za, proti, vzdržani, sprejeto, F, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis G, za, proti, vzdržani, sprejeto, H, za, proti, vzdržani, sprejeto, odma 52 za, proti, vzdržani, zavrneno kompromis I za proti vzdržane sprejeto, kompromis J za proti vzdržane sprejeto, K za proti vzdržane sprejeto. 69. amadman za proti vzdržane sprejeto, kompromis L za proti vzdržane sprejeto, kompromis M za proti vzdržane sprejeto, kompromis L na, v dveh delih. Na prvi del za, proti, vzdržane, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržane, sprejeto. Amadma 82 za, proti, vzdržane, sprejeto. 83 za, proti, vzdržane. Ja, tukaj se malce zbegam v tej dvorani bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrneno. Kompromis O. Za, proti, vzdržanje. Sprejeto. Kompromis 88. Amadma 88 za, proti. 88. Amadma. Sedmino osemdeset je že v kompromisu še enkrat, amadba 88 za proti vzdržanje sprejeto, kompromis P za proti vzdržanje sprejeto, Q za proti vzdržanje sprejeto, amadba 100 za proti vzdržanje zavrnen, 101 za proti vzdržanje zavrnen, kompromis R za proti vzdržanje sprejeto, proti vzdržane sprejet, 108 amadvan za proti vzdržane zavrn, 109 za proti vzdržane zavrnen, sedaj pa začetno besedilo 17 za proti vzdržane sprejeto, 110 za proti vzdržane zavrnen, 111 za proti vzdržane zavrnen, proti. Smo zmedeni. Bomo preverili 111. amadba, bomo preverili, prosim. Še ena proti. 2020, torej ni sprejet. Začetno besedilo odstavek 18 za, proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis S, za, proti, vzdržani, sprejeto. 118, to smo izključili, mislim, da bi bil zavrnen v vsakem primeru, ampak eh, sedaj pa kompromis T, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 122 za, proti, vzdržani. Ne vem, kaj misli IKR, e kaj oni počnejo, lahko to preverimo. Bomo to elektronsko preverili. 122 preverjamo. Še ena proti in ponovno zavrneno. Sedaj pa 124 za, proti vzdržanim zavrnjen 125, za, proti vzdržanim zavrnjen, začetno besedilo, za, proti vzdržanim. Bomo preverili to začetno besedilo, še ena za, konec glasovanja. 21 za, 19 proti, sprejeto. Kompromis U za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis V za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis dvojni V za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa 139 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto proti vzdržane zavrnen. 140 za proti vzdržane zavrnen. Začetno besedilo za proti vzdržane sprejeto. 141. Najprej ustni predlog spremembe zelenih eh, za proti vzdržane sprejeto skupaj s tem ustnim amadmajem. Sedaj pa kompromis X za proti vzdržane sprejet, Y za proti vzdržane sprejeto, Z za proti vzdržane sprejet, kompromis AA za proti vzdržane sprejeto, AB za proti vzdržane sprejet, sedaj pa še mnenja odstavek 3, odbor za proračun za proti vzdržanje sprejeto, proračun 6 za proti ne moremo svežno, ne, eh, še enkrat od začetka, 6 eh, za proti vzdržanje sprejeto, 8 za proti vzdržanje sprejet, 9 za za, proti, vzdržanje je sprejeto, deset za, proti, vzdržanje. No, sicer vas nekaj manjka, ampak sprejeto. Sedaj pa vodne zjave. Odno, ena, za, proti, vzdržanje je sprejeto, dva, za, proti, vzdržanje je sprejeto, tri, za, proti, vzdržanje je sprejeto, štiri, za, proti, proti vzdržane sprejet. 8C za proti vzdržane sprejeto. 9 za proti vzdržane zavrnen. Sedaj pa začetno besedilo za proti vzdržane sprejet. 10 za pro, proti. Bomo preverili 10. Še ena je proti se danes je pa že 40 tukaj v redu. Sprejet, oziroma sama zavračam, se pravi, um, ni sprejet. Zavrnen. 11. Za, proti, vzdržanje. Sprejet. 12. Za, proti, vzdržanje. Sprejet. A, D, za, proti, vzdržanje. Sprejet. Sedaj pa še elektronsko glasovanje o celotnem besedilo, sama sem za, dodamo še eno za. Kot rečeno, nimam kartice. 36 za, 5 proti in nihče vzdržan. Odlično, Filip. Se pročujem glede pristojnosti in pa problemov s tem v zvezi. Če mi lahko tudi pomagaš pri poročilu, lepo prosim. Sedaj pa gremo naprej. naslednjo točko. Sedem. Povečana skladnost iz zakonodaje EU na področju finančnih storitev, to je poročilo odbora. Najprej ena. Paragraphs one. Najprej torej odstavki 1 do 3, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 1, z ustnim amandmajem, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Odstavki 5 do 8, za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 2, z ustnim amandmajem, za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Odstavek 10. Za. Proti vzdržani, sprejeto. Amandma 3. Z ustnim amandmajem. Za. Proti vzdržani, sprejeto. 12 do 13 prvotnega besedila za proti vzdržani sprejeto. Amandma 4 z ustnim amandmajem. Torej najprej prvi, potem pa drugi. Torej, najprej prvi ustni amandma. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. In še drugi. Za. Proti vzdržani, sprejeta. Zdaj prehajamo na amandma 5. Samo en ustni amandma tukaj. Za, proti, vzdržani, sprejeto. In še odstavka 16 in 17 z ustnim amandmajem za, proti, vzdržani, sprejeto. Še elektronsko o celotnem besedilu. še en konec glasovanja. 37 za, nič proti, eno zdržan. Hvala lepa. To je zgolj poročilo odbora. To ne gre na plenom, samo toliko, da boste vsi vedeli. To je pa vednost eh, komisiji, naslednjem odboru, ikon in tako naprej. Tako, gremo naprej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 še ena točka je na dnevnem redu, tako da tisti, ki odhajate, prosim, če to storite, lahko bolj potiho. Thank you.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 Obravnava amandmajo k poročilu o statistiki za postopek v zvezi z bankoreekonomskim neravnotežjem. Poročevalec Derkjan Epping. Hvala, gospa predsedujoča. Kot je bilo rečeno že tekom eh, prve izvenjave mnen, popolnoma podpiram eh, ta splošni cilj predlagane uredbe o statistiki za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem. težjem. Ključnega pomena je, da okrepimo gospodarsko upravljanje v Evropski uniji in zato potrebujemo izboljšeni sistem statističnega spremljanja podatkov v zvezi z makroekonomskim ravnotežjem. Veseli me, da so poročevalci v senci soglašali z menoj, da mora biti ta uredba tesneje povezana in usklajena z obstoječimi eh, predpisi in postopki in eh, mora kot nekako manjkajoč eh, košek sestavljenke soditi v to sliko. Podatki morajo biti kar se da usklajeni s postopkovnim okvirom postopka v zvezi z makroekonomskim neravnovesjem. Hvala tudi poročevalcem Esenci za plodno sodelovanje tekom našega sestanka v torek. Smo namreč prišli do odgovora glede večine, če že ne vseh vidikov te uredbe. Dosežene kompromise lahko povzamem kot sledi. Kot prvo, pojasnili smo prenos relevantnih podatkov v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem in sicer tako, da smo določili zadnji eh, rok, do katerega mora eh, Eurostat posredovati eh, podatke. Prav tako smo določili mm, datum objave sporočila za javnost glede postopkov za makroekonomsko ravnotežen, torej gre za vprašanje transparentnosti. Potem, kar zadeva vprašanje tako imenovanih misij, in pa učinkovitosti predlaganih eh, postopkov, smo predlagali, da te misije preimenujemo v misije za dialog z državami članicami. Prej sem predlagal obiski za dialog, dialog visits, zdaj smo to spremenili v misije za dialog, kajti gre za reden način nadzora kakovosti, ne gre za nekakšen invaziven poseg, temveč zgolj za uh, pregled in je to in je to tudi eh, preludi k kakršnim koli morbitnim eh, sankcijam, ki se izrečijo šele, ko gre za eh, ugotovitev o namernem napačnem predstavljanju podatkov. To je torej razlika med temi misijami za dialog in pa preiskavami. Kot tretje, izvedbene akte, ki jih predlaga komisija, smo nadomestili za delegiranimi akti. To je predlagal kolega Huang Gangok. Prav tako je to potrdil odbor za regionalni razvoj v svojem mnenju. No in potem, kar zadeva ključno vprašanje, najbolj sporno vprašanje, sankcije torej. Sankcije zaradi manipuliranja z relevantnimi podatki, tu smo se dogovorili o dvotirnem pristopu, tudi z najprej eh, depozitom in na koncu mora biti tudi z denarno kaznijo. 633 pogodbe se nam zdi morda nezadostna pravna podlaga za naročitev sankcij državam članicam in predlagal sem, da vključimo uvodno izjavo, v kateri bi od komisije zahtevali, da se vključi še dodatna pravna podlaga, če je to potrebno in upamo, da bo komisija na to zahtevo tudi odgovorila. Člen 121 odstavek 6 pogodbe, naprimer, ki se navezuje na gospodarsko upravljanje, na čemer med drugim tudi temelji postopek z makroekonomskim neravnotežjem. Naj tudi povdarim, da sem v duhu kompromisa opustil omejitev sankcij na zgolj države evroobmočja, kar sem predlagal v svojem osnutku. To je bil eh, tudi pomemben odmik od mojega prvotnega stališča z namenom doseganja kompromisa. Strinjamo se, da je ta okvir nekoliko zdaj manj uh, usklajen s samim postopkom za makroekonomsko ravnoteže, ampak kot razumem je želja drugih pričevalcev v esenci, da se ukranijo sankcije za vse države članice EU. Prav tako smo se dogovorili o tesnejši uskladitvi tega predpisa z drugimi predpisi in praksami na področju evropske statistike. Ne odkrivamo tople vode in kjer je le možno uporabljamo besedišče poročila gospoda Huanga Ngoka o evropski statistiki. Na zadnje dogovorili smo se, da mora Evropski parlament eh, pobliže spremljati ta proces. Konkretno naj bi naš odbor imel možnost vabiti vodje nacionalnih statičnih zavodov, da redno sodelujejo na statičnih, prav tako mora komisija redno poročati parlamentu o izvajanju te uredbe. Še enkrat hvala vsem kolegom za njihovo konstruktivno sodelovanje s tem v zvezi in upam, da bomo uspeli doseči široko soglasje in podporo. Hvala lepa v imenu ELS Herbert Dorfman. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa predsedujoča, čisto na kratko. Kot prvo se zahvaljujem kolegu Epingu za zelo konstruktivno sodelovanje pri tem dosjeju. In dejansko smo imeli vsi zelo podobne amandmaje in eh, na srečanju poročevalcev v Senci s poročevalcem ta teden smo, mislim, da našli dober kompromis, tako da, da nima smisla, da grem skozi vse zadeve, ki jih je poročevalec že omenil. Tudi nam in meni je šlo predvsem za to, da se kolikor se le da naslonimo na postopek v zvezi z makroekonomskim neravnovesjem in da ne vzpostavljamo tu nekih nekakšnih novih postopkov, vse so, da bi to potem eh, bilo v neskladju z postopki z makroekonomskim neravnovesjem, ki jih je parlament tako ali tako potrdil in zato tudi predlagamo, da kar zdeva sankcije, da se to ustrezno skladi za sebino šestorčka. Tudi sam sem bil za to, da veljajo sankcije za vse države članice EU, tudi tiste, ki niso v evroobmočju. Toliko torej z moje strani, popolnoma se strinjam s tem, kar je dejal poročevalec in mislim, da bomo kompromise lahko v tej obliki tudi potrdili. Hvala lepa. Dobro, hvala v imenu SD, Ani. Hvala, Sharon. Hvala tudi Dirko v imenu Lijema, ki se opravičuje, da se danes ni utegnil udeležiti te pomembne razprave. Kot veste, trenutno na delegaciji, poti delegacije v Atene v okviru preiskave. Mm odbora Ekon o delovanju trojke. Lija meni, da so kompromisi, ki jih predlaga poročevalec, dobra podlaga, lahko jih večino podpre in tudi zelo pozdravlja duh kooperativnosti, ki ga izkazuje poročevalec pri tem dosejo. Liam pravi, da je bil ta teden obravnavan eh, predvsem predlog teh misij v države članice, strinja se s kompromisom, ki so ga sklenili pročevalci v senci s tem v zvezi. Vendar pa želeli je mi spostaviti še eno odprto vprašanje in sicer vprašanje sankcij in eh, Derke te tudi omenil uvodoma v primeru manipuliranja s podatki in statistikami. V primeru ureditve takšnih sankcij eh, je potrebno izpostaviti, da je bil ta primer obravnavan že v uredbi o evropski statistiki. Načelo namreč določa, da naj bi kazni veljale za vse statistične podatke, to je skoraj da soglasno sprejel odbor Ekon in eh, posledično je to tudi zagovarjal Evropski parlament v trilogih temu je nasprotoval svet in potem je bilo dorečeno, da se bo to vprašanje obravnavalo v sektorski zakonodaji, začetno z postopkom v zvezi z makroekonomskimi ravnovežjami in statistikami s tem v zvezi, o čemer danes tu govorimo. Zato je še kako pomembno, da se ta zahteva parlamenta tudi odrazi v končnem poročilu ali je mnenja, da je vprašanje pravne podlage, vprašanje, ki ga lahko rešimo enkrat, ko bo dosežen politični dogovor s svetom na to temo, prav tako podpira pristop poročevalca s tem v zvezi. Kar zadeva samo specifiko tega postopka sankcij, ELS predlaga dvostopenski eh, pristop, podobno kot eh, je že v veljavi v šestorčku in to je nekaj, kar. Eh, Lijem tudi pozdravlja kot inovacijo. No, konec koncev Lijem tudi predlaga, da v uredbi določimo natančna določila, eh, s katerimi ne bi po nepotrebnem eh, prenašali pooblastil na komisijo, kajte kjerkoli parlament lahko sprejme eh, predpise, ni nobene potrebe potem, da svoje pooblastila prenaša na komisijo. Zato poziva kolege člane odbora Ekon, da podpro njegove amedmaje 65, 70, 77, vse tja do 81. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu zelenih Sven. Torej še enkrat eh, opravičilo Filipa, ki je tudi trenutno v Atenah na obisku oziroma preiskavo v delu Trojke. Zahvaljuje se poročevalcu za konstruktiven, vključujoč pristop in včasih člani EKR vendarle vedo, kako evropsko sodelovanje funkcionira. Podpremo lahko praktično vse predlagane kompromise z enim pomembnim zadržkom. Zdi se nam namreč pomembno, da se zagotovi pravna jasnost glede mehanizma sankcioniranja v členu 9, še posebej, kar zadeva usklajenost tega pravila z načelom sorazmernosti in drugimi pravnimi omejitvami pogodbe. Kot pravna podlaga za to uredbo je člen 133.8 in zato menimo, da bi Evropsko sodišče imelo pristojnost sankcioniranja držav članic, ki ne bi spoštovale določb te uredbe, še posebej, ker zadeva obveznost, eh, da se sankcionira namerno napačno predstavljanje statističnih podatkov vezanih na sprožitev postopkov z makroekonomske rejene na težjem. V šestorčku imamo namreč to že rešeno v primeru kršitve eh, in to ni podvrženo sodnemu postopku po členu 258 in 259 PDEU. To je tudi v neskladju z že tako kontroverzno in ne zelo krhko pravno podlago za sankcije, ki je predvidena eh, le za članice evroobmočja v kontekstu postopkov v zvezi z makroekonomskim ravnotežjem in eh, tudi v kontekstu uveljavljanja proračunske discipline v evroobmočju, kar oboje predstavlja sestavni del šestorčka in kar oboje temelji na členu 136 v kombinaciji s členom 121.6. V obeh primerih mehanizem sankcioniranja temelji na možnosti sprejemanja nadaljnih ukrepov za krepitev koordinacije proračunske discipline, kot to določa člen 136. In v obeh primerih, kot že vemo in kot smo omenili, je podlaga za sankcije tudi predmet številnih kontroverznih razprav med pravniki. Sodišče bi to lahko, zato lahko izreklo denarne kazni državam, ki ne spoštujejo teh pravil, nismo pa pripričani, ali bi administrativne denarne kazni, ki jih predlaga eh, eh, svet, predstavljalo dejansko sorazmerno rešitev na dovolj trdni pravni podlagi. In zato smo mnenja, da potrebujemo jasno mnenje pravne eh, službe, preden se odločimo o tem vprašanju in glasujemo o tem. Prav tako razumemo, da imajo nekateri poslanci iz podobnih razlogov pomembne pravne zadržke. Če bi mehanizme sankcioniranja ocenili kot popolnoma skladni s pogodbo, še vedno zagovarjamo bolj sorazmeren režim, ki bi določil postopen eh, pristop za sankcije. Na podlagi te predpostavke bi torej pozdravili dvostopenski pristop predloga kompromisa o členu 29, ki temelji na našem amantmaju in tudi na amantmajih poročeval desenci ELS gospoda Dorfmana. Bi pa tudi predlagali, da potem še nadalje opredelimo prehodni postopek med obema korakoma, da bi na ta način določili tudi polog depozita in v primeru neskladja z rešitvami iz tega eh, načrta, pa se potem eh, tudi pripravi v sankcijo in eh, živim nam vsem tudi še veselo razpravo o teh pravnih vprašanjih. No, tudi jaz imam nekaj amantmajo, ampak ne bom vas zdaj s tem zabavala, kar zadeva vprašanje pravnega mnenja. Časa ni veliko, ampak morda nam lahko pravna služba Ekon pravočasno posreduje pravno mnenje, čeprav to ni tisto popolno mnenje pravne službe, mm, na, ki je bilo potrjeno na najvišji ravni v parlamentu, zato pač ni časa. Lahko pa prosimo Andersa. Ja, lahko. Dobro, drugih eh, prošljem za besedo ni, torej Derek izvoli. Hvala, gospa predsedajoča. Naj tudi dodam, da enkrat, ko se bomo dogovorili o kompromisnih amendmajih, bomo tudi ustrezno seveda prilagodili uvodne izjave. Mimo grede v uvodnih izjavah omenjamo ravno to vprašanje pravne podlage uredbe. Strinjam se, da je morda pravna podlaga preosko zastavljena, še posebej kar zadeva sankcije. Tako da na tem mestu se s Svenom strinjam in prav tako bi si jaz želel več eh, pravne jasnosti in gotovosti. Mislim, da bi bilo dovolj, če prosimo pravno službo našega odbora za pomoč. To sem eh, prosil tudi, zato sem prosil tudi pravno službo komisije ali bi morali odstavek 126 tudi vključili v pravno podlago, kar zdaj sankcije. Odgovora komisije zaenkrat še nisem dobil. Upam, da je morda tu predstavnik komisije, ki nam lahko kaj več pove o tem, kaj ti zelo pomembno je vedeti, kakšna naj natančno bo pravna podlaga, če gremo v pogajanja s svetom. Hvala tudi gospodu Dorfmanu za njegove prijazne komentarje, kar pa zadeva pripombo gospoda Huang Ngoka, pa ne povem, da so denarne kazne, ki jih predvideva ta uredba, nič, cira, nič pet odstotka BDP-a. Moram pa dodati, čeprav je gospod Podimata odšla, da je to tudi najvišja raven, tako da denarna kazen ne bo avtomatično nič cira, nič pet odstotka BDP, temveč je lahko bistveno, bistveno nižja in eh, bolj skladna s številkami, ki si jih želi ona. Izpostavila je tudi vprašanje pravne podlage in tu se strinja, da bi tam morala biti bolj jasna. In eh, pravna služba komisije ima nekako status Vatikana v teh inštitucijah in vse tako zelo dobro pozna bojda, tako da bi se želel, da bi bila pravna služba nekoliko bolj jasna. Ja mislim, da je dvostopenski pristop pravi, to je kompromis, ki smo ga sklenili in prav tako želim, da čim prej napredujemo pri tem dosegu, da bomo imeli jasno stališče parlamenta še pred koncem tega mandata. Če pa je karkoli drugega, čeprav mislim, da sem eh, o vsem spregovoril, eh, so bomo o tem že pogovorili. Prav tako me tudi veseli, da smo te misije spremenili v misije za dialog, tako da drugih misionarjev ne potrebujemo. Tako, zdaj pa bi prosil komisijo, če lahko pove kaj v zvezi za tem vprašanjem. Ja, imamo predstavnika komisije tu med nami, ki nam morda lahko odgovori na to vprašanje. Z veseljem pa bomo prejeli tudi morda naknadno kakšno, kakšen pisni odgovor. Ja, včasih kakšen mikrofon ne dela. Oh, no, eh, you, um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Komisija povdarja, da je o predstavitvi tega predloga junija bilo preverjeno, ali je pravna podlaga 338 zadostna za sankcije. In eh, mnenje komisije je še vedno, da je 338 zadostna pravna podlaga za ta pravni akt. Lahko nakratko vprašam, imamo kakšno pravno mnenje pravne službe komisije, ki bi ga lahko delili z nami? Ne, ni nobenega pisnega dokumenta v tem trenutku, ampak ko bomo uložili ta pravni akt formalno v obravnavo, bomo tudi ustrezno citirali pravno službo, to smo preverili. Če ima vaša pravna služba jasno mnenje glede tega, potem bo za pravnike verjetno zelo zabavno, da to napišejo in da to delijo z nami. V vsakem primeru pa menimo, da moramo to preveriti tudi z našo pravno službo, ker mi imamo določene pomisleke v to nedokumentirano modrost, ki ste jo delili z nami. Če smem, strinjam se s tem oziroma razumem, da komisija pravi, da je vse preverila, ampak ko zakonodajalec nekaj vpraša, mislim, da je čisto razumno, če nam ustrezno argumentirate odgovor na vprašanje, ki jih izpostavljamo. Zdaj, če rečete, ja, mi smo to preučili in eh, ugotavljamo, da je ok, to ni dovolj. Mi se bomo posvetovali tudi z našo pravno službo, mislim, da ste slišali vse pomisleke in eh, če bi nam lahko morda vendarle. nekako nakazali, zakaj po vašem mnenju naši pomisleki niso potrebni, bo tudi to upoštevanja vredno. Je ja, ravno kar sem dobil pravno mnenje sveta. Pravna služba sveta v zaključku pravi, da člen 9 preloga, ki omogoča komisiji, da na predlog komisije blalala, ne more temeljiti na členu 338 PDEU. Prav tako imajo določene pomisleke glede člena 7. tako da komisija nam boste lahko podali tudi komentar naše tretje institucije. No in eh, glasovanje je bilo 12. februarja, tako da gre za dokaj nujno zadevo. Derk, v redu? Še kaj? Ne? Ja. Yeah verjetno je zdaj vse skupaj odvisno od odgovora na ta pravna mnenja. In upamo, da bomo prišli do plenuma marca. Tako da tu gre za nujno zadevo in eh, pravna služba parlamenta bom tudi poprosila za pomoč. Prav tako bi prosili za kopijo mnenja pravne službe sveta, kajti mislim, da je vedno koristno preučiti mnenja enih in drugih. Dobro, podrazno ni nič, naslednja seja bo v sredo 12. februarja ob 9. uri in potem v četrtek 13. prav tako ob 9. uri. Očitno smo v nekem ciklu sreda četrtek. A, dodali smo tudi Strasbourg prihodni teden. Veliko presenečenje. Torej, naslednja seja bo dejansko v ponedeljek prihodni teden.